pozdravljam tudi kolege iz Evropskega parlamenta in še prav posebej pozdravljam gospoda Sorina Lazarja, predsednika odbora za proračun, finance in banke iz Romunskega parlamenta. Zaključil bo to plenarno zasedanje in upozoril na ulaganje in prednosti v ulaganju v obdobju 2021 do 2027, torej to je večletni finančni okvir, naslednji večletni finančni okvir. Osredotočili se bomo na prioritete pri ulaganjih. Evropska unija kljub vsem pobudam še zmeraj nima dovolj ulaganj. Tudi v okviru prihodnega večletnega finančnega okvira je Evropska komisija predlagala nov program Invest.eu, s pomočjo katerega se želi spopasti s tem problemom. Ta program temelji na Evropskem skladu za strateška ulaganja 1 in 2. Prvi sklad je bil spostavljen leta 2015, drugi pa leta 2018. To sta dva sklada, ki, so, da, ki sta dala ustrezne vzpodbude za ulaganje v Evropski uniji. Zdaj pa bomo šli še dlje. Želimo podpreti trajnostne infrastrukturne projekte, raziskave in inovacije, majhna in srednje velika podjetja. Poleg tega pa želimo uspodbuditi tudi pridobivanje veščin in ulaganja v socialno področje. Evropski parlament je 16. januarja letos sprejel pogajalski mandat za pogajanja z svetom, tako da bi bil program Invest EU, ki ga je predlagala Evropska komisija, tudi dokončno sprejet. Vključuje jamstvo proračuna Evropske unije, ki eh, bo znašalo 40,8 milijona evrov. Poleg tega eh, pa bodo zagotovljena dodatna sredstva iz proračuna Evropske unije. Evropska komisija je predlagala 38 milijard evrov za mobilizacijo 650 milijard evrov. Evropski parlament je sedaj pripravljen za pogajanje z ministri, torej z svetom in sicer pod eh, romunskim vodstvom. Ta dosije želimo zaključiti čim prej, tako da bi 1. januarja 2021 imeli pripravljeno vse za izvajanje programa. Pred vami imate tudi kartice, na katere lahko nesete svoje ime, če želite zastaviti vprašanja v naši razpravi. Poznate jih že, zdaj ste jih uporabljali že včeraj in pa danes zjutraj. Torej, če želite besedo, prosim, izpolnite ta obrazec, ki ga imate pred seboj in boste lahko sodelovali v razpravi, da bom besedo dvema članoma nacionalnega parlamenta in potem enemu poslancu Evropskega parlamenta, poslancu ali poslanki, seveda. Žal mi je, da z nami ne more biti Jirki Katajnen, podpredsednik Evropske komisije. Žal danes ne more biti z nami v Bruslju. In e, nismo mogli zagotoviti e, tudi, ne da bi ga nadomestil drugi komisar. Sedaj pa pozdravljam gospoda Wernerja Hoerja, predsednika Evropske investicijske banke, ki bo podal prispevek, ki ne sme biti daljši od petih minut. Gospod predsednik, ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, to bo pa težko, ampak bom poskusil. Dame in gospodje, v veliko veselje mi je, da lahko. Danes prisostujem tej seji v Bruslju. Spregovoril bom o nekaterih ključnih temah, ki nas bodo poslovale v prihodnjih letih v Evropski uniji. Seveda je Evropska investicijska banka banka Evropske unije in tako jo ta tema še kako zanima. Pred nekaj leti smo izumili in potem tudi druge prepričali v Junkarjev načrt strateška vlaganja eh, so pri tem bila ključni element. To je bil zares eh, pogumen načrt takrat in lahko le čestitam Evropskemu parlamentu in pa drugim zakonodajnim telesom za sprejetje te pomembne pobude. Šlo je za odzem sredstev za subvencije in za zagotovitev sredstev v jamstvenem skladu. Ta odločitev ni bila lahka, je pa bila sprejeta In sedaj bomo s programom Invest EU zasnovali nekaj podobnega. Mislim, da bi moralo biti pravilo sledeče. Poglejmo si, kaj je dobro delovalo v preteklosti, to obdržimo in eh, izboljšamo vse tiste komponente, ki doslej niso optimalno delovale. Mislim, da je bila nasplošno to zgodba o uspehu. Ulaganja danes bodo seveda vplivala na prihodnost Evropske unije, kajti. Njihove učinke lahko včasih čutimo celo desetletja. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnih letih, najprej pa si moramo ogledati, kakšna je situacija v tem trenutku. Eden izmed razlogov za počasno in neuravnoteženo rast v Evropi je kriza izpred nekaj let. Ampak, če si zadeve ogledamo nekoliko podrobneje, lahko vidimo, da je ta kriza. Eh, zgolj zasenčila nekatere strukturne pomankljivosti. Evropska unija je še zmeraj preveč izpostavljena davčnim in finančnim pomankljivostim, ki so se izkazale tekom krize. Finančne eh, trge zauzemajo predvsem banke ki eh, so izjemno raznovrstne. Poleg tega ni eh, dovolj kapitalskih instrumentov in rast je neuravnotežena v regijah in v državah. Namesto, da bi se evropsko gospodarstvo povezovalo, se razlike povečujejo znotraj držav članic in tudi med državami članicami. Zato se zmanjšuje tudi vključevanje in pa kohezija. Evropa poleg tega ima tudi nižjo konkurenčnost eh, kot eh, recimo ZDA ali pa Kitajska. In to je zaskrbljujoč eh, trend. Poleg tega se evropsko prebivalstvo stara in vedno manj je aktivnega prebivalstva. Samo produktivnost večja od povprečja bi nam torej omogočila, da ohranimo naš življenski standard. Poleg tega je premalo javnih vlaganj. Vlaganja zagotavlja predvsem zasebni eh, sektor. Javna vlaganja morajo biti namenjena predvsem izobraževanju, inovacijam, raziskavam in tako naprej. Vendar pa so se vlaganja zmanjšale za 30 odstotkov v primerjavi z obdobjem pred krizo. Vsi ti faktori kažejo na strukturne pomankljivosti, ki vplivajo na dolgoročno konkurenčnost, na konvergenčnost in pa na življenski standard v Evropski uniji. Naša vlaganja moramo osredotočiti na ta področja, poskrbeti moramo, da bo Evropska unija vzdržnejša v prihodnosti in Evropska investicijska banka si za to prizadeva. Zagotavlja pomembna sredstva za Evropsko unijo. Države članice so le 14 milijard uplačale v eh, naš eh, proračun. 17,4 milijarde evrov nam je v zadnjih šestih letih eh, omogočilo, da zagotovimo 1,1 milijarde vlagan znotraj Evropske unije. Torej, uporabili smo ta sredstva, ne sredstva davkoplačevalcev, ampak sredstva, ki smo jih pridobili strani vlagateljev eh, in pa kapitalskih trgov. Nedavno smo uporabili tudi sredstva iz Evropskega sklada za strateška vlaganja. Sedaj pa bi radi gradili na tem uspehu. Dame in gospodje, če želimo doseči trajnostne cilje tisočletja, Združenih narodov in če želimo doseči podnebne cilje iz Pariza, potem moramo mobilizirati javni sektor. Javna sredstva, sredstva naših davkoplačevalcev nikoli ne bodo zadostovala, da bi dosegli te cilje. FC postaja dolgoročno in stabilno orodje za doseganje ciljev Evropske unije, še prav posebej na področju boja proti podnebnih spremembah in na področju zagotavljanja kohezije. In še besedica ali dve o inovacijah. Že 15 let zaostajamo za našimi glavnimi konkurenti v Aziji in pa Severni Ameriki, ko gre za inovacije, raziskave, razvoj in sicer za 1,5 odstotka bruto družbenega proizvoda letno. 15 let 1,5 odstotka manj vsako leto. To definitivno vodi v zmanjšanje naše konkurenčnosti, produktivnosti in pa rasti. In to je opozorilo, ki mu moramo končno prisluhniti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Hojer. Sedaj pa dajem besedo Anemi Turtlbom, ki je članica Evropskega računskega sodišča. Evropsko računsko sodišče se je ukvarjalo z Evropskim skladom za strateška vlaganja in je podalo zanimive pripombe glede delovanja tega sklada. Gospa Turtlebum, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Naša naloga je, da se osredotočimo na porabo evropskih sredstev. Ne ukvarjamo se s političnimi prioritetami, z podporo vlaganjem, ampak se osredotočamo zgolj na vprašanje, kako dobro Evropska unija uporablja obstoječe instrumente, eh, da bi uresničila svoje cilje. In situacija se je spreminjala tekom prejšnjega večletnega finančnega ukvira. Jamstva Evropske unije kot EFSI eh, e in pa program InvestEU pri tem zagotovo igrajo pomembno vlogo vendar pa je potrebno poskrbeti za dobro upravljanje in nazor strani parlamentov. In to je naša naloga. Naša naloga je, da uporabimo revizije in pomagamo nacionalnim parlamentom in Evropskemu parlamentu pri opravljanju te naloge. Poleg strukturnih in investicijskih skladov bo nov program Invest. InvestEU zelo pomemben za ulaganje v prihodnem večletnem časovnem okviru. Zagotavljal bo 28 milijard evrov sredstev v primerjavi z 26 milijardami, eh, ki jih je v obliki jamstev zagotavljal FC. To pomeni tudi veliko poenostavitev v primerjavi z trenutnim sistemom. Sklad Invest EU bo deloval v skladu z enakimi načeli kot FC, če tudi eh, bodo obstale določene razlike v upravljanju. Naše računsko sodišče je podalo poročilo o eh, delovanju sklada EFSI1.nič v prvih treh letih. Ugotovili smo, da je bil sklad uspeh, ampak da ostajajo številni izzivi, s katerimi se bo potrebno soočiti, če želimo poskrbeti za popoln uspeh tega sklada. Naše ugotovitve so ključnega pomena tudi za prihodni program InvestEU. Rada bi spostavila pet ključnih vidikov, ki smo jih identificirali tekom naše revizije. Prvič, prilagoditi je potrebno finančne proizvode potrebam. Visoko tvegana vlaganja eh, ali eh, pa dolgoročna posojila v nasprotju z višjim tveganjem. To so bili eh, zanimivi proizvodi v preteklem obdobju, malo zanimanja pa je bilo za druge visoko tvegane proizvode. Predlagamo torej uporabo visoko tveganih proizvodov v specifičnih primerjih eh, in eh, kadar se pojavljajo potrebe za to. Potrebno se je bolje prilagoditi potrebam trga. Drugi izjiv. Izogibanje konkurenci z strani drugih eh, finančnih verov Evropske unije. Tukaj menim eh, predvsem eh, področje prometa in pa energije. Tukaj so strukturni skladi za infrastrukturo in pa sklad EFSI. Komisija bi morala zagotoviti dopolnjevanje različnih instrumentov, tako da se bomo izognili tekmovanju med posameznimi finančnimi veri Evropske unije. Združitev različnih finančnih instrumentov je zagotovo korak v pravi smeri. Tretji izziv je zagotavljanje dodane vrednosti predlaganih projektov. Zagotoviti moramo financiranje tistih novih projektov, ki ne bi, mogli, ki ne bi mogli biti izvedeni brez pomoči Evropske unije. Pri našem pregledu eh, smo ugotovili, da bi bili lahko določeni projekti izvedeni tudi brez eh, podpore eh, iz Evropskega sklada za strateška vlaganja. Torej je EFSI pravzaprav nadomestil druge vire. Četrti izziv, ki smo ga izpostavili, so dobre ocene dejansko mobiliziranih vlaganj. Potrebno je ugotoviti, ali je Evropska unija zares igrala aktivno vlogo, kajti pogosto so vključeni tudi drugi finančni veri. V našem poročilu smo izpostavili eh, tudi eh, primere, pri katerih eh, se je izkazalo, da je bilo dodatno ulaganje pridobljeno z pomočjo sklada EFSEGRI, eh, torej za odstotek mobilizacije ulagan eh, z pomočjo podpore Evropske unije. In tukaj se je potrebno ogledati tudi druge finančne okvire, vire, ne samo FC in Invest EU. In peti izziv, potrebno je zagotoviti, da bo prišlo tudi do ustreznega odziva eh, na našo ponudbo. Potrebno je zagotoviti boljšo geografsko porazdeljenost. Namreč v eh, prvem obdobju smo ugotovili, da eh, so sredstva izkoristile predvsem stare države članice Evropske unije. Govorimo o 15 državah članicah Evropske unije, ki so imele vzpostavljene boljše promocijske banke. Torej, potrebno je zagotoviti boljše instrumente za spremljanje uporabe sredstev in potrebno se je soočiti z vzroki za neenakomerno porazdelitev sredstev iz programa EFC. To bo ključnega eh, pomena za program Invest EU. Tukaj pomembno vlogo igra tudi svetovalno središče in pa tehnična pomoč. Tako, gospod predsedojoči, s tem zaključujem za svojim prispevkom na temo podpore Evropske unije. EFS je zares bil zgodba o uspehu, vendar pa se pojavljajo določeni izzivi, s katerimi se je potrebno soočiti. In Invest EU bi lahko pomagal Evropski komisiji, da se sooči z temi izzivi. Hvala lepa. FC uspeh, ampak lahko bi dosegli še več. Glede na mnenje Evropskega računskega sodišča. Sedaj pa dajem besedo enemu izmed pripravljalcev besedila, to je Jose Manuel Fernandez, ki je bil soporočevalec za FC2 in za program InvestEU. Gospod Fernandez. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, nadaljevali bomo z Invest EU in govoril bom portugalsko. Naše poročilo je podprla velika večina in tukaj ne govorim toliko o besedilu Evropske komisije kot o besedilu Evropskega parlamenta. Okrepiti moramo jamstva in sicer na 40,8 milijarde evrov. In na ta način želimo dopolniti celoten znesek za jamstva iz vseh eh, instrumentov. Nikakor si ne moremo privoščiti, da bi se jamstva zmanjšala. Imamo program FC in eh, sedaj imamo program FC plus in eh, pa strukturne programe. Res za podporo raziskavam, infrastrukturi in eh, za krepitev socialnega področja, hkrati pa z temi programi krepimo tudi majhna in srednja velika podjetja. Invest EU nam bo pomagal pri proaktivnem delovanju na tem področju. Ne smemo biti zgolj uporabniki teh sredstev, ampak eh, moramo sklade izpopolniti tudi z lastnimi programi. Ta sklad ne bo nikoli nadomestil kohezijske politike, ampak eh, bo njegova naloga, da dopolnjuje kohezijsko politiko. Povezovanje je izjemno pomembno, hkrati pa je pomembno tudi to, da podpremo tako imenovana svetovalna središča, investicijske platforme. Države članice pa morajo tudi same storiti več na tem področju. Vzpostaviti morajo ta svetovalna središča, tako da bomo lahko zagotovili podporo majhnim projektom, da bomo zagotovili ustrezne informacije in da bodo investicijske platforme ustrezno delovale. Mislim, da bo na ta način prišlo tudi do precejšnje poenostavitve. Kadar komisija reče, ja, želimo doseči poenostavitev, Eh, sem vedno nekoliko zaskrbljen, ampak eh, to povezovanje bo zares vodilo v poenostavitev, ki sem jo ravno kar opisal. Potem pa geografsko ravnotežje, tudi to je zelo pomembno, ampak tudi na tem področju moramo biti proaktivni. Še enkrat bi rad spregovoril o regionalnih eh, svetovalnih platformah. Pri InvestEU se pojavlja tudi novost, kajti skupna jamstva niso predvidena le za države. 25 odstotkov eh, sredstev bo namenjenih eh, regionalnim promocijskim eh, bankam. In zato morajo države takšne banke tudi vzpostaviti ali pa okrepiti tiste banke, ki že obstajajo. In okrepiti pomeni zagotoviti eh, funkcioniranje teh bank, vsaj tistih, ki še ne delujejo dobro. To je velik problem za tiste države članice, ki promocijskih bank eh, nimajo Zagotovili smo že 750 eh, milijonov, tako da bi zagotovili dodatna sredstva za projekte, eh, za katere želijo jamčiti tudi države članice. En odstotek ovojnice strukturnih skladov lahko države članice prenesejo v program InvestEU in na ta način lahko zagotovijo dodatna sredstva. S tem se bodo države članice izognile državni pomoči in to je dobra novica predvsem za države članice. Na ta način bodo države članice lahko vzpostavile partnerske sporazume, eh, lahko bodo uporabile sredstva iz strukturnih skladov, iz sklada za razvoj podeželja in tako naprej. In v državah, kjer je infrastruktura slaba, bodo ti instrumenti privedli tudi k boljšemu izvajanju. Sedaj pa še načelo dodatnosti. V našem novem programu tega načela ne moremo definirati tako kot v programu EFC. Imamo raziskovalne programe, imamo socialne programe in tako naprej. In definicija ne more biti vedno enaka, kajti pri gradni infrastrukture gre za nekaj povsem drugega in zaradi tega smo poskrbeli tudi za izboljšave. Govorimo eh, oziroma predlagamo tudi izboljšave na področju upravljanja. Gre za upravno strukturo, svetovalno strukturo, v kateri bodo sodelovale promocijske banke, pa tudi prejemniki eh, sredstev odbor eh, regi in pa ekosok. Prepričan sem, da je naš osnutek dobro utemeljen in sedaj zares upam, da bo tudi svet opravil svoje delo. 20. februarja bodo potekala nova pogajanja z parlamentom in že dolgo čakamo na to, ampak eh, Evropa ne more čakati še dlje in Evropski parlament ima pri tem zagotovo pionirsko vlogo. Hvala lepa, eh, Jose Manuel. Hvala lepa za predstavitev eh, tega eh, predloga in hvala lepa eh, za vsa tvoja prizadevanja. Sedaj pa dajem besedo gospodu Julijanu Janku, predsedniku odbora za industrijo in storitve iz Romunskega parlamenta. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Pripravil sem pet prosojnic. Torej, um, tehnična logistična služba, pristojna za dvorano, mi je rekla, da jih žal ne morem pre, prikazati, ampak nadaljeval bom sedaj v romunščini, v svojem maternem jeziku. Torej, um, želim izkoristiti to priložnost sedaj ob koncu naših skupnih razprav, da z vami skupaj eh, obravnavam predlog, ki bi bil na neutralen način lahko koristen za vse države članice, ne da bi diskriminirali kogarkoli in s tem bi lahko uporabili večletni finančni okvir, Eh, evroobmočja in tudi držav članic za ta projekt. Bolj natančno in sicer eh, govorimo o paktu za stabilnost, o večletnem finančnem okviru, o tem, da je treba doseči konkretne cilje, kot je konger, konvergenca, konkurenčnost. Eh, ži, govorimo o človeškem kapitalu, o naložbah v raziskave, v razvoj in v inovacije. In razen tega je potrebna konvergenca in kohezija v celotni Evropski uniji. Ampak eh, kako zgleda v resnici? Podatki kažejo, da so makroekonomska ravnovesja, ki jih ni možno razložiti, primankljaji na tekočih računih, ekonomski baloni, ki ne bodo večni, in jasna potreba po naložbah. To so naše skupne ugotovitve. In kakšne bi bile ti neophodno potrebne naložbe, ki bi um, um, tudi sledile temu, kar so ugotovile študije um, Evropskega parlamenta. In treba je zagotoviti tudi stabilnost cen. In potem gre seveda za. Um, trg Evropske unije, potem eh, cene za storitve, ki morajo biti dostopne za vse potrošnike v Evropski uniji. Kolegice in kolegi, eh, kaj bi bila torej ta čudežna rešitev? Da bi jo lažje razumeli, eh, vam želim dati nekaj številk. 1,13 milijard evrov na dan plačujemo za energijo. Eh, to je najdražji račun za elektriko na svetu. Ta, eh, to vpliva na konkurenčnost eh, ekonomij držav članic Evropske unije na svetovni ravni. Torej, to vpliva seveda tudi na izvoz. In tretjič, imamo diskriminatorn dostop do eh, energetskih surovin. Evropska unija pa je odvisna 77 odstotkov pri zemljskem plinu, 90 odstotkov pri uranju in tudi visoka odvisnost pri premogu in nafti. Eh, to beležimo. Če si prizadevamo za trajnostni razvoj in za znižanje emisij toplogrednih plinov, da bi s tem oblažili podnebne spremembe, do 2040 bomo eh, do 90 odstotkov nekako odvisni od eh, fosilnih goriv. In zato je jasno, da, bo, da je najboljša rešitev za odpravo makroekonomskih neravnovesij in tudi, kar zadeva potrebo po naložbah, da bi bilo najbolje, če bi eh, uporabili evropske strukturne sklade in tudi rezervo tega sklada za investicije v infrastrukturo za prenos električne energije in za povezave med severnom jugom, zahodom in vzhodom. Zakaj to povdarjam? Vedno um, govorimo s portugalskimi kolegi o um, vlaganjih v um, obnovljive vire energije. Um, to je sicer res To drži, ampak kaj se je dosi, zgodilo? 18. decembra lanskega leta je prišlo um, zaradi um, nižje proizvodnje v jedrskih elektrarnah v Belgiji in Franciji do uh, bistvenega zvečan, povečanja uh, cen elektrike um, in tudi um, med Avstrijo in Nemčijo je prišlo do znižanja frekvence električnega toka, do določenih napetosti na električnem omrežju in to je vodilo potem do um, problemov na celotnem omrežju električne energije. Kore, konkurenčnost trpi zaradi tega, um, cene so više zaradi tega in ta, eh, to zvišanje cen um, pomeni tudi ranljivost potrošnikov, tako zasebnih kot tudi indust, industrijskih. In um, država bi morala na tem področju storiti več. Um, so države članice, eh, ki sklepajo bilateralne pogodbe, naprimer z Rusijo. In to še podvaja odvisnost um, Evropske unije od zemeljskega plina. Uh, od 60 eh, milijard na 110 milijard eh, z prednostmi za določeno ekonomijo. Kako lahko torej govorimo v tej situaciji o konvergenci in koheziji kot eh, evropski poslanci in poslanci nacionalnih parlamentov? Moramo sestaviti časovnico, načrt, kako bomo dokončali te investicije, tako da bomo imeli investicije na nacionalni ravni. Eh, ki bodo vplivali na cene in tudi dostop do proizvodnih zmogljivosti. Portugalska je blokirana zaradi eh, povezave s Španijo. Um, z, um, zato, ker um, potem baltske države so izolirane in ni teh eh, povezav. Um, priključkov in um, baljske države bi, če bi ti priključki bili, eh, bistveno profitirale od tega. 30 odstotkov tih eh, terminalov se uporablja. Zato um, upam, da bo ta predlog dobil veliko podporo in sicer za ulaganja, ki sem jih omenil v električno omrežje. Hvala. In zadnji je na vrsti Ari Jaskari, član finskega parlamenta. Beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Nove tehnologije so lahko grožnja, izziv ali velika možnost. In v teh dveh dneh eh, smo govorili predvsem o izzivih in manj o možnostih. Veliko smo govorili o staranju prebivalstva, nismo pa govorili o tem, kako naprimer je Japonska poskusila rešiti to z najnovejšimi tehnologijami. Veliko smo govorili o izobraževanju. 40 odstotkov eh, evropskega prebivalstva nima eh, osnovnih veščin za digitalni svet, kako drugače vzgajati naše otroke, izobraževati otroke. Potem govorimo o zadnjih tehnologijah, da ima to negativne posledice za naša delovna mesta in da moramo zaščititi delavce. Ampak ali naj bi mogoče ravnali drugače? In razen tega smo razpravljali tudi o eh, davku za globalne digitalne velikane. Mogoče pa bi potrebovali sami tako ekonomijo platform tudi tu v Evropski uniji, v Evropi. Torej, prva točka je, ali bi bilo mogoče dobro, če bi razmišljali drugače. Če Eh, uporabljamo današnjo tehnologijo, bi družba že bila drugačna, če bi to uporabljali. To, o čemer eh, odločamo v Evropi, um, torej v finskem parlamentu, naprimer, smo pripravili poročilo, uh, glede stoš uh, eh, zelo radikalnih tehnologij, ki vplivajo na našo družbo. Naprimer, avtonomna vozila, industrijski roboti. Uh, Ekonomija, platform, čista energija. Torej, moramo razmisliti o tem, kako bi eh, zagotovili pozitiven učinek teh tehnologij za celotno družbo. Nekaj primerov. Finska proizvodnja avtomobilov je pred 400, 4 leti imela približno torej veliko zaposlenih in potem so se um, odločili, da bodo imeli 600 eh, robotov in sedaj imajo 2500 zaposlenih, prej so jih imeli 800. Se pravi, da to lahko pomeni tudi več zaposlenih, ni nujno, da so posledice negativne. In potem tem 15 odstotkov eh, poslovanja poteka preko digitalnih platform, kot so Amazon, Facebook, Google, Alibaba in tako naprej. Ampak v desetih letih eh, se ocene glasijo, da bo 50 odstotkov poslov potekalo preko teh, teh platform. Zato moramo razmisliti, ali bi bilo bolje, če bi imeli več svojih evropskih platform če bi naša podjetja to delala na mesto, da eh, obdavčujemo druge. Potem eh, vemo, da moramo zmanjšati emisije eh, iz prometa do 50 odstotkov do leta 2030. Na finskem smo pri, že mm, rekli, da 30 odstotkov vsega goriva mora temeljiti na biogorivih. Sedaj eh, imamo eno od vodilnih podjetij na svetu, ki proizvaja biogoriva. Kaj ti pripravili smo neko novo uredbo o tem, ali naj to ne bi prenesli tudi na evropsko raven, potem možnosti krožnega gospodarstva. Vemo, da eh, surovine ponavadi uporabimo samo enkrat, več kot 30 odstotkov živil zavržemo in eh, tudi avtomobile uporabljamo samo 8 odstotkov časa, a naj bi imeli digitalna podjetja, ki bi se ukvarjala s tem, evropska podjetja. Potem zadnja točka. Um, lahko imamo tudi popolnoma čist energetski sistem. 80 odstotkov energetske proizvodnje je brez CO2 na finskem in sedaj vzpostavljamo pametne energetske sisteme, kar zadeva hrambo, uh, um, potrošnikom up, uh, prijazna uporaba in tako naprej. In tu gre seveda tudi za ekosistem in uh, seveda močno podpiramo e, programe InvestEU, podpiramo inovacije. Politiko, evropsko politiko, ki temelji na inovacijah, in pozdravljamo, um, ko naslednji, torej naslednji, v naslednjem polletju, ko bo Finska prevzela predsedstvo, vas bomo povabili na Finsko in vas vabimo, da nekaj naredimo skupaj. Hvala, sedaj bom dal besedo uh, tistim, ki ste se prijavili za razpravo. Prvi je Andrej Bergeger iz Nemškega Bundestaga. Hvala, gospod predsedujoči, za priložnost, da tu povem nekaj besed. Program Invest EU je dober primer tega, kako pozitivno je lahko državno ravnanje na evropski ravni. To je tudi dober primer tega, kako um, je možno izboljšati ravnanje države s sodelovanjem med posameznimi inštitucijami. Um, Sprijel sem, seznanil sem se sedaj tudi s poročilom računskega sodišča. Um, ocenili so program EFSI iz tega, povzeli določene lekcije za nadaljni razvoj programa EU Invest in to je dober dokaz, kako je možno stvari izboljšati. Veliko je bilo povedano o tej temi. Eh, pro eh, gospod Hojar, ki je predsednik Evropske investicijske banke, je rekel, vseh naložb ne moremo zagotoviti z državnimi sredstvi, temveč treba je um, zbrati javna in zasebna sredstva. Javna sredstva so omejena in zato pozdravljamo program EU Invest, predvsem glede na velika dva izziva, s katerimi se bomo soočili v EU v naslednjih letih in sicer vrzeli zaradi brexita, ker bo odpadla neto plačnica in vrzel, eh, ki bo nastala tudi zaradi novih nalog, ki bodo nastale eh, zaradi tega. In zato Sem za to, da povežemo 14 instrumentov. Tu gre seveda tudi za ekonomijo obsega, gre za to, da se prepreči podvajanje in, če, in prekrivanje in verjetno se bo zvišala tudi bonitetna ocena, tako da bomo za številne ukrepe um, imeli koristne pogoje v EU. Bili smo skeptični pri prejšnjem programu IFSI, ampak ta učinek vzvoda, ki smo bili priča, nas je, je naredil vtis na nas in nas tudi prepričal. In če se vidimo, eh, koliko investicij se generira, mislim, da je to velik prispevek, da se zapolni investicijsko vrzel tam, kjer odpove trg. In k temu. Um, In tu je pomembno, seveda, je pomembno uh, Eh, določanje političnih prioritet, digitalizacija, socialne investicije, MSP, trajnostna infrastruktura. Mislim, da je to jasen signal, ki ga lahko damo predvsem zato, da bomo ostali konkurenčni tudi v prihodnosti v primerjavi z ZDA in drugimi akteri, kot so Kitajska in zato to pozdravljam in podpiram. Hvala. Hvala. Naslednji je na vrsti Manuel Caldera Caval iz portugalskega parlamenta. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Pozdravljam to pobudo. In mislim, da je to pomemben korak, predvsem, če s tem lahko promoviramo naložbe v inovacije in spodbujemo tudi kohezijo med evropskimi državami in um, vlagamo v trajnost. Zanimivo je, da imamo garancijo 75 odstotkov, ostalih 25 odstotkov pa morajo zagotoviti države članice in to bi moralo štiti tudi pri javnih računih. Um, zanimivo je tudi, da lahko nacionalne sklade, um, torej da nac, uh, nacionalno ovojnico iz strukturnih skladov uporabimo za to. In tudi to zagotavlja določeno fleksibilno teh, teh instrumentov. In četrta ideja je, da ta inštrument um, da eh, gre seveda za posojila, vendar tudi za enakost, predvsem, ko gre za inovacije in tudi za um, financiranje zagonskih podjetij in predvsem tudi MSP-je digitalne revolucije. In razen tega je pomembno, da eh, bo treba investirati na področju digitalizacije in tu ne gre samo za podjetja, temveč tudi za infrastrukturo, kjer nas čakajo veliki izzivi. Merci. Hvala lepa. In sedaj, eh, ko ciprski kolega, ki je član Evropskega parlamenta, Kustas Mavrdilec. Eh, eh, kolegice in kolegi, investicije na eh, ložbe so gonilo trajnostnega razvoja, tudi za ustvarjanje novih delovnih mest, za socialni napredek in za prosperiteto. In v tem okviru eh, pozdravljamo zvišanje sredstev, ki so namenjena raziskavam inovacijam v okviru večletnega finančnega okvira 2021 do 2027. Smo tudi za zvišanje sredstev uh, ukrepov proti um, um, gotovosti in predvsem tudi za migracije. Um, Cipr je finančna kriza hudo zadela. Um, premalo je bilo naložb in to je bil pravzaprav rezultat odločitev evroobmočja, kar zadeva bail-in za banke v letu 2013 in to je vodilo do tega, da so MSP-ji eh, ostali na stranskem tiru, ki pa so hrbtenica eh, ciperskega gospodarstva. Eh, razen tega smo sprejeli veliko število prisiljencev, veliko jih je bilo nezakonitih in to je negativno vplivalo na ciprsko ekonomijo. In zato eh, so potrebe velike in veliko je tudi praznin pri naložbah v naši družbi. Treba je zmanjšati um, um, um, tudi zadolženost um, gospodinstv in tu mora pokazati tudi Evropska unija solidarnost do ciperskega gospodarstva. Treba je promovirati naložbe pri nas, eh, tako da bomo tudi um, breme migracij porazdelili na en, enak način. E, Cipr ni tako profitiral od Junkarjevega načrta doslej. Nov program EU Invest um, bo bolj dostopen in lažje izvedljiv za majhne države. Tako slišimo, kaj ti majhne države morajo imeti možnost črpati sredstva enako kot velike. In upam, da bo Cipr profitiral iz programa EU Invest. Predvsem gre za uh, obnovljive vire energije in tudi za uh, pre. Iskave oglikovih eh, vidikov. In potem eh, um, treba je upoštevati seveda tudi posebnosti vseh držav članic. Vseh držav članic. Cipr je uh, majhen otoški trg, ki um, po kopnem ni um, povezan z drugimi in to eh, seveda negativno vpliva na konkurenco. Hvala organizatorjem in hvala tudi tolmačem, ki so morali pozorno spremljati čisto vse razprave. Hvala. Sedaj dobi besedo Voško Starovič iz Slovenije. Iz, eh, gospod Starovič, beseda je vaša. Hvala za besedo. Evropski program Horizont 2020 je jasno pokazal, da se skupna evropska vlaganja v odprto znanost visoko obrestujejo in splačajo. Zato je prav, da vlaganja v odprto znanost ostaja prioriteta tudi v naslednjem obdobju 2021-2027. Pri tem močno upam in priporočam, da bo ustvarjen del vlaganj, eh, da bo ustrezen del vlaganj v znanost vložen tudi v temeljne raziskave o delovanju sodobne družbe, njenih institucij, sistemov in organizacij. S ciljem, da pridemo do rešitev, ki bodo prinesle večjo učinkovitost in stabilnost javnega sektorja. Pripričan sem, da znanost lahko veliko pripomore pri oblikovanju in sprejemanju dobrih političnih odločitev in to v duhu Aristotela, za katerega je politika dejavnost svobodnih ljudi v smeri urejene in pravične družbe. Skratka, bilo bi zelo koristno, da bi tudi za področje delovanja družbe sprožili usmerjene znanstvene raziskave po vzoru CERN-a. Verjamem, da lahko izsledki takega pristopa prinesejo mnoga spoznanja, ki lahko ogromno pripomorejo k reševanju izzivov, ki jih prinaša vedno bolj kompleksna in nestabilna družbena realnost. Ni enostavnih rešitev. Enostavne rešitve lahko ponujajo le populisti. Danes ima znanost, zlasti pa nevroznanost in področje velikega podatkovja, big data, učinkovita orodja za proučevanje družbe, ki se pa nažalost uporabljajo veliko bolj za manipulacijo kot pa v dobro družbe. Dajmo, prežimo ta orodja in znanost v projekt za učinkovitejše delovanje družbe v smeri uresničevanja evropskih vrednot in evropskega stebra socialnih pravic. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Margarita Marques iz portugalskega parlamenta. Brigada prezidija. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se, se želim zahvaliti eh, govornikom pred mano. Tu minim, mislim predvsem na predstavnico Evropskega računskega sodišča in Evropske investicijske banke. In želim povedati naslednje v zvezi s predlogom, ki ga je predložila Evropska komisija. Evrop, komisija je znižala sredstva za kohezijski sklad in sicer deljeno odgovornost in neposredni upravni stroški se zvišujejo. In zato minimo, da naj bi neposredni odhodki za upravo, upravljanje morali biti tesno povezani s kohezijsko politiko. Pri teh izdatkih za neposredno upravljanje sem sodi tudi Invest EU. In zato je tako pomembno, da bo predvidel um, program um, EU Invest različne instrumente. Ne gre samo za Junkarjev načrte, ampak tudi za druge, ki so bili že prej. Kaj ti ta program EU Invest vodi k racionalizaciji, krepitvi učinkovitosti in preglednosti. Vendar mora ta program biti usmirjen tako, da bo uh, bomo dali povdarek inovacijam, izobraževanju, podnebnim spremembam, spremembam uporabe energije, tudi vodno gospodarstvo eh, je treba upoštevati. Torej, to niso neke podrejene teme, temveč eh, to morajo biti naložbe usmerjene v prihodnost, v prioritete na teh področjih. Obenem pa je treba seveda spodbujati kohezijo. In da bi spodbujali kohezijo, je zelo pomembno, da eh, Eh, eh, ima program pravila, eh, ki bodo zagotovile tudi enako kopravno geografsko porazdeljenost sredstev. Poročilo računskega sodišča, in to je zanimivo, v zvezi z Junkarjevim programom pravi, da ko je prišlo do spremembe uredbe za zagotovitev večjega geografskega ravnovesja, da je to bilo potem tudi doseženo. In zato je pomembno, da EU Invest spodbuja to geografsko um, ravnovesje. Hvala. Besedo dajem spet Kostasu Mavrlidesu. Um, um, on je bil izvoljen v Cipru, Mavrides. Beseda je vaša.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 potrebujemo seveda eh, večjo konvergenco evropskih ekonomskih politik in to je bila tudi prvotna vizija eh, ustanoviteljev Evropske eh, unije, evropskega projekta. In zato mora potekati razprava na dveh pomembnih ravneh. Komisija in parlament sta pristojna. Drža, določene države članice so uh, imele zelo eh, krute, doživele krute posledice finančne krize. In po ekonomsko-finančni krizi na ravni Evropske unije smo se odločili za okvir in arhitekturo Evro eh, bančne unije, se pravi skupna pravila nadzora, eh, skupna pravila za sanacijo in reševanje bank in evropski program za eh, um, jamstvo za vloge. Govorim kot ekonomist, ne sprejemam političnih argumentov, eh, ki so bili izrečeni tu v tem Evropskem parlamentu, eh, ki ovirajo, um, ki niso za jamstvo za vloge v okviru Evropske bančne unije. Um, v, na jugu so sicer eh, tudi določene, določene težave pri bankah, ampak s tem ne moremo ovirati izpopolnitve bančne unije. Ko se bo pojavila nova finančna kriza, bodo eh, se nekateri opravičili za eh, izjave, ki jih podajo sedaj, ampak to bo takrat po, prepozno in naslednja kriza bo kar zadeva infrastrukture in podporo infrastrukturom. infrastrukturom. Mislim, da je ta program bil zelo uspešen. Um, mi smo um, um, zagotovili, da države članice um, prevza, prevzemajo lastništvo nad temi projekti. E, torej, države članice so motivirane, da eh, sprejemajo tudi same načrte, ki zagotavljajo izpolnitev tega evropskega projekta. Hvala. Alis Marie Higgins je na vrsti naslednja eh, senatorka z Irske. Hvala lepa. Um, učinkoviti mehanizmi eh, za naložbe in mi se seveda soočamo z eh, problemi v zvezi z brexitom in eh, razen tega gre seveda za investicije povezane s podnebnimi spremembami, kar zadeva podnebne spremembe, trajnostne cilje. Zasebni sektor igra dinamično vlogo, ampak mislim, da ne moremo čakati na akcije, da bodo profitabilne, da bodo dobičkonosne. Javni sektor mora biti za to dinamično godnilo na tem področju in mislim, da investicije v javni sektor, Eh, in zmanjšanje investicij v javnem sektorju za 20 odstotkov je problem in zato mora biti to prioriteta, kajti javni sektor lahko spodbuja inovacije tudi pri temeljnih raziskavah in eh, z, um, razen tega lahko zagotovi tudi ustrezen obseg. In um, razen tega um, um, je tako, da naprimer pri podnebnih spremembah, če nekje najdemo dobre rešitve, jih je možno prenesti tudi druga, drugam. Potem fleksibilnost. Um, um, mislim, da si moramo eh, ogledati investicije tudi v zunanjih odnosih, uh, kajti um, um, torej, uh, kako Eh, vplivajo take investicije tudi drugot in eh, kje so težave na ključnih področjih, predvsem tudi eh, v partnerstvu med zasebnimi in javnimi investicijami. Treba je pravzaprav je zagotoviti inovacije na javnem sektorju in zato je treba zagotoviti tudi mandate za to in seveda komplementarnost. Vidim, da je povečanje uh, v EU invest od 2,2 na 4 milijarde pri socialnih investicijah in eh, veščinah, ampak to je še vedno premalo um, um, um, v primerjavi z MSP in trajnostnimi infrastrukturami. Nega starajoče prebivalstvo, o tem smo že govorili, uh, potem um, razvoj družbe. Um, in tako naprej. To je socialna infrastruktura. Eh, in sprašujem, ali naj bi investirali vse to iz postavke, ki je predvidena za to, ali bo denar uh, za to na razpolago tudi drugi. Kaj ti um, pogosto um, to poudarjamo, da recimo prav pri negi gre za področje, kjer um, je tudi veliko delovnih mest. Igor Pimenov je član litovskega parlamenta in bo spregovoril, oziroma iz Latvije, prosim. Ja, želel bi postaviti vprašanje direktorju Evropske investicijske banke, ampak če sem prav razumel, je, nas je že zapustil. Vseeno pa imam vprašanje za druge eh, paneliste. Gospod Hojer je rekel, da eh, se ne moremo zanašati na eh, javne naložbe, temveč da se eh, moramo bolj zanašati na zasebne naložbe. Ampak ali ni banka kot je kredit Anstalt in tako dalje, banka, ki je uh, izvajala te operacije. V moji državi situacija podobna kot v Nemčiji po uh, drugi svetovni vojni mm, in uh, v, uh, v Latviji je veliko mladih moških uh, odšlo v druge države uh, s trebuhom za kruhom. V Nemčiji je bilo veliko mladih moških ubitih takrat. In, uh, Nemčija je rešila to situacijo z um, ustanovitvijo bank, ki so pripadale javnemu sektorju, ki so ustvarile delovna mesta in ki so omogočile uh, Rast. In nemški sistem je bil izredno uh, uspešen uh, in uh, Ta sistem je bil tudi odgovoren za ta uh, gospodarski čudež eh, Nemčije po uh, drugi svetovni vojni. In uh, sprašujem uh, se, uh, zakaj. Uh, To ni več med naložbenimi prioritetami za leto, po letu 2020. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Liv Verings, poslanki Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Nimam vprašanja, ampak vseeno hvala. A, dobro. Potem ste uporabili vaš čas za govor. Dobro. Naslednji pa je gospa Gabriela Kretu iz eh, Romunskega senata. Hvala lepa, predsedujoči. Ne morem si pomagati, ampak uh, moram eh, se navezati na prejšnji komentar. Na konferenci eh, lani eh, je bilo govora o Junkerjevem načrtu, to je bila takrat nova ideja mm, in javne investicije naj bi bile tako imenovane dobre investicije in na to eh, je to vključevalo tudi eh, zasebne investicije, eh, ki. Ampak vse to je ideološke narave in ideologija nima nobene povezave z gospodarstvom. Res je, da je bilo to uspešno, Junkarjev načrt je bil uspešen, ampak uh, čas za oceno je tako kratek, da ne moremo reči, v kolikšni meri eh, je bilo to odvisno od eh, zasebnih eh, posojil, od bank, v kolikšni meri bodo vlagatelji v prihodnosti od tega odvisni. In prav tako tudi ne vemo, kako bo to koristno za javnost, za državljane. Torej, kako dobre bodo te investicije, ki bodo uh, temeljile samo na finančnih instrumentih? Moramo eh, ponovno, ponovno ustvariti na evropski ravni javne uh, storitve, zato da se bomo lahko odzvali na uh, socialne nemere, ki jih najdemo praktično posod v naših družbah. Dobro. Vsi, ki so želeli besedo, so imeli to priložnost. Imamo še nekaj časa, zato bom sedaj dal besedo govorcem, ki so še za omizjem. Če želijo odgovoriti na pripombe ali na vprašanja, ki ste jih oblikovali. Gospa Turtlebaum iz eh, računskega sodišča ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede vprašanj, ki se navezujejo na pomembnost eh, zasebnega sektorja, eh, zasebne banke so zelo pomembne. Kot eh, veste, je to pomembno za Evropski sklad za strateška ulaganja. In pri drugem izzivu smo pri tem še posebej ustrajali. FC Eh, si je želel uh, izogniti um, konkurenci z drugimi viri evropskega financiranja, pa tudi uh, z zasebnimi bankami in zasebnim sektorjem. Pri Invest EU je zlasti pomembno to, da delamo skupaj. Lahko imate ta uh, učinek uh, multiplikacije. Uh, in to lahko vodi v še boljši končni rezultat. To je eh, moj odgovor na to vprašanje. Prosila pa bi kolege tudi, da si pogledajo naše, eh, naše poročilo in naše eh, drugo priporočilo za drugi izziv. Hvala lepa, Jose Manuel Fernandez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Invest uh, Europe um, uh, vključuje tako uh, zasebna kot uh, javna uh, ulaganja. In upam, da bo Invest Europe lahko zapolnil uh, vrzel, ki je bila zelo pomembna in sicer uh, šlo je za. Eh, odsotnost čezmejnih infrastruktur. To bo omogočilo eh, sodelovanje držav članic, pa tudi omogočilo bo tretjim državam, da bodo lahko imeli dostop do teh jamstv. No, ampak do tega zaenkrat še ni prišlo. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno glede eh, povezovanja. Ta uh, interconnection, to najdemo v uh, EU, InvestEU. Uh, Ampak eh, kaj to pomeni? To je bil en od ciljev Evropskega sklada za strateška vlaganja in sicer je šlo za odpravljanje vseh ovir za vlaganja. In na ta način uh, bi lahko ustvarili to uh, digitalno unijo in pa energetsko unijo. Rekli smo, da 40 odstotkov eh, vlaganj morajo biti povezana z eh, bojem proti podnebnim spremembam in v eh, večletnem finančnem okviru smo temu cilju namenili 25 odstotkov. In uh, rekli smo tudi, da bi morali uh, ta znesek povišati na 30 odstotkov. Uh, glede socialnih vprašanj. 4 odstotke Evropskega sklada za eh, strateška vlaganja, sedanjega Junkarjevega načrta, 4 odstotke samo je namenjeno eh, temu socialnemu okensu. Moramo podpreti tudi socialne institucije, zato da bodo lahko sodelovali Eh, pri uh, tem projektu. Če želimo mobilizirati 95 milijard evrov na socialnem področju, potem um, moramo poskrbeti tudi za to, da bodo socialni akteri lahko imeli do tega dostop, kajti um, pogosto uh, ti zneski niso bili uporabljeni. Žal eh, zastopnika Evropske investicijske banke ni več tu, ampak Evropska investicijska banka je igrala zelo pomembno ulogo in jo igra še vedno. Eh, poleg eh, Evropskega slada za strateška ulaganja, Evropska investicijska banka vsako leto mobilizira zelo veliko sredstev za oživitev gospodarstva. Na to glede zagonskih podjetij in podjetij nasploh. Tudi to je, eh, tudi to je okrepljeno v Invest EU in eh, tudi equity najdemo v Invest EU in v EFSI. Hvala lepa, gospod eh, Fernandez, zelo dobro ste zastopali ehm, predsednika Evropske investicijske banke. Gospod Janko, hvala lepa morda gre izpostaviti dva vidika, ki nista vključena v program uh, eh, ulaganj in ki ponujate rešitve za uh, sedanje izzive. Morda smo pozabili na uh, eh, renljivost, na krhkost. Um, Eh, trga dela in na krizo na področju eh, kadrovskih virov, eh, ki jo najdemo povsod po Evropi in to v političnem kontekstu, ki je vedno bolj um, občutljiv. Dostop do surovin, um, ehm, uloga Evrope pri um, izvozu uh, tehnologij z uh, visoko dodano vrednostjo, uh, ki so poleg tega tudi uh, trajnostne narave. Tu uh, govorimo zlasti o opremi za boj proti uh, podnebnim spremembam. Pri vsem tem nam manjka usklajevanja v Evropi. Uh, Po eni strani imamo dostop eh, vseh držav do vsega in to brez kakršne koli diskriminacije in eh, vse pa, kar predstavlja eh, največji strošek, to, je, to so energetski viri. Glede vsega tega eh, nimamo nobene diskriminacije, po drugi strani pa, kar se tiče delovne sile, pa eh, smo eh, soočeni s kar precejšnjimi ovirami in eh, ti eh, energetski viri se vedno bolj oddaljujejo od nekaterih eh, držav, kar pomeni, da delovna sila sledi tem, tej novi geografiji in ne znam si predstavljati, kako bomo lahko imeli nek proračun, ki ne bo do nobenega diskriminatoren. No, glede. Um, energetskih eh, virov, ali menite, da če bi bilo manj razlik med cenami energetskih virov, da bi se plače v Romuniji povišale? Ja, to je odlično vprašanje. Če eh, si pogledamo eh, pobliže projekte Evropske unije glede um, teh um, dotokov energije do plinovodov, naprimer, <clears throat> potem vidite, da uh, ti ne prečkajo Romunije, kar pomeni, da uh, uh, to na zelo negativen način vpliva na konkurenčnost Romunije. In pri tem opažamo tudi to, da velike uh, veliki gospodarski subjekti v Romuniji tudi zapirajo svoje obrate v Romuniji iz tega razloga, kar pomeni, da Romunija izguba, izgublja uh, delovno silo, visoko kvalificirano delovno silo, ki uh, zapušča državo in prav tako tudi gospodarski subjekti zapuščajo Romunijo. Hvala lepa za to razpravo, za to izmenjavo mnen, ki je bila izredno plodna. Zahvaljujem se vsem govorcem mm, tu eh, na tribuni, na začetku eh, naše eh, seje in dajem besedo predsedniku Sorinu Lazaru, ki je sopredsedoval tej zadnji seji z mano. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Obljubim, da bom zelo kratek in govoril bom romunsko. Hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovani kolegi. Komisija pravi, da je njena glavna investicijska politika kohezijska in regionalna politika. Regionalna politika se nanaša na vse regije Evropske unije eh, in podpira zlasti konkurenčnost eh, podjetij, izboljšanje življenjskih razmer, ustvarjanje delovnih mest in tako dalje to je eh, katalizator um, eh, dodatnega financiranja, tako javnega kot uh, zasebnega in na ta način se ustvarja tudi uh, zaupanje med uh, vlagatelji. Uh, Eh, cilji Romunije glede eh, naložb po letu 2020 eh, so naslednji. Želimo zagotoviti um, ustrezno porazdelitev teh investicij po Evropski uniji, zato da bomo na ta način lahko odpravili velike razlike, ki obstajajo med regijami in med državami Evropske unije na gospodarskem področju. Spoštovani kolegi, dovolite mi, da, da um, malce povzamem vse, kar smo danes slišali. Eh, govorili smo o zelo različnih eh, temah, eh, zelo različna vprašanja bodo v bližnji prihodnosti zahtevala odgovore. Govorili smo o razliki med združenimi državami in Evropo, govorili smo o naložbah, o različnih skladih, o naložbah v obnovljive vere energije in tudi. Eh, govorili smo o tveganih naložbah. Prav tako smo eh, govorili tudi o tem, da je treba mobilizirati zasebne, eh, ne samo javne sklade. Pravili, govorili smo tudi, da Invest EU ne more nadomestiti kohezijske politike. Želeli smo si več porožnosti pri naložbah javne politike, ki bi bile bolje obrazložene na to smo govorili o mm, zasebnem sektorju in njegovi vlogi eh, pri boju proti podnebnim spremembam. Govorili smo o centralnih bankah in o eh, njihovi eh, vlogi pri, kot zgled za razvoj. To so vsa vprašanja, na katere bomo morali najti. Um, odgovore in skupaj bomo uspeli kot romunski državljan, evropski državljan, kot romunski poslanec. Romuniji želim več demokracije, več preglednosti in več Evrope, več učinkovitosti, več kompetenc, več discipline in prepričan sem, da tudi vi želite enako za vaše države. Želel pa bi tudi več solidarnosti in več kohezije. Želel bi resnično konvergenčnost. Pripričan sem, da bomo uspeli samo, če bomo ostali enotni in da se bomo samo enotni lahko soočili z izzivi, ki eh, v tem svetu, ki se tako hitro in na tako nepredvedljiv način eh, spreminja. Spoštovani kolegi, eh, pozdravljam vse udeležence v imenu romunskega parlamenta eh, in eh, prepričan sem, da bomo skupaj našli najboljši način, kako zagotoviti blagostanje v Evropi. Hvala lepa. Hvala. Dva dni srečanj med nacionalnimi poslanci in evropskimi poslanci to srečanje je vedno eh, zelo uh, plodno, zelo pomembno. Mislim, da uh, na ta način lahko uh, zagotovimo uh, izmenjavo informacij v zvezi s tem, kaj se dogaja v nacionalnih parlamentih, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu. Mislim, da vsebinsko napredujemo, da je kakovost naših izmenjav vedno boljša. Uh, delimo to voljo, da se zagotovi solidarno Evropo, Evropo, ki bo zagotovila prihodnost za vse državljane, Evropa, ki nas bo tudi zavarovala pred vsemi izzivi globalizacije. Hvala lepa za vašo udeležbo in srečno pot domov.